tej temi. Še prej pa bi povedal, da je iz skupine FDD prišlo do predlogov za zamenjave v določenih parlamentarnih odborih. Seznam imenovan eh, bo v zapisniku eh, naslednjega zasedanja. In ta imenovanja bomo sprejeli, če ne bo nobenega ugovora pred sprejemom zapisnika. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko.